razprava o tej temi in jutri ob 12. bo potekalo glasovanje. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za izjavo podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo razmer v Gruziji v imenu. Podpredsednica in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve bo spregovoril gospod Mauro Janis mr president thank you very much for uh, inviting me to speak. Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste me povabili, da spregovorim o pričetku te razprave v imenu podpredsednice komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, gospe Ashtonove. Evropski parlament je v svoji resoluciji novembra lanskega leta podprl ozemeljsko celovitost eh, Gruzije in pa izpostavil pomen gospodarske integracije Gruzije v Evropsko unijo. Podprl je tudi pomen ženevskega procesa in izpostavil delo eh, posebnega odposlanca Evropske unije za Južni Kaukas. To so bila pomembna sporočila za Gruzijo in za celotno regijo. Poslanci tega parlamenta so vedno zagovarjali tudi človekove pravice in demokracijo v Gruziji. Na generalni skupščini v Bakuju aprila je bila sprejeta resolucija, ki je izpostavila pomen civilne družbe za ukrepitev demokracije. pomembna je svoboda združevanja, svoboda govora in pa tudi svoboda medijev. Zavedam se, da so številni poslanci zastavili tudi vprašanja glede ravnanja z predstavniki opozicije, glede človekovih eh, pravic in drugih pomembnih vprašanj. Vse te teme so izjemno pomembne ko Evropska unija opazuje priprave Gruzije na volitve jeseni. Gruzija skuša oblikovati soglasje. Predsednik Van Rompuy je danes v Gruziji. Njegov obisk je priložnost, da dokažemo zavezo Evropske unije k poglobitvi odnosov z Gruzijo in pa regijo Južnega Kaukaza, kot celoto. Ne želim preuranjeno govoriti o izjavah eh, predsednika Van Rompuja v Gruziji, rad pa bi izpostavil nekaj odprtih vprašanj. Dober napredek smo dosegli z pridružitvenim sporazumom in, z, in v pogajanjih o obsežnem prostotrgovinskem območju. Kmalo bomo pričeli tudi s pogovori o opustitvi vizumskega režima in pa o vzpostavitvi tesnejših stikov med ljudmi. Vse to so pomembna prizadevanja, vendar pa mora Gruzija storiti vse, kar je v njeni moči, da si tudi sama prizadeva za te cilje. Gruzija lahko veliko pridobi iz načela več za več, ki je zapisano v evropski sosedski politiki. Predsednik Barozo, komisar Füle in seveda visoka predstavnica gospa Eštonova so pri nedavnem obisku predsednika Srkešvilija jasno povedali, da je potrebna ustrezna politična uravnoteženost in da morajo biti volitve jeseni demokratične. Javno zaupanje v volilni sistem je ključnega pomena. Potrebna je tudi verodostojna, močna opozicija, ki bo sodelovala v eh, volilnem postopku. Spoštovati je potrebno ustavo in pravo. zdi se, da vlada skuša ovirati eh, sodelovanje opozicije, še prav posebej opozicijskega kandidata Iva Šivilija. Zakoni se izvajajo enostransko, zato moramo zagotoviti pregledno in enakopravno izvajanje zakonodaje. Po drugi strani, pa se zdi, da gospod Ivanešvili uporablja svoje veliko bogatstvo v predvolilnem boju. In to spet povzroča določeno zaskrbljenost. Potrebno je zagotoviti demokratično konkurenčnost, glasovi ne more biti pridobljeni na nezakonit način. dva glavna provladna kanala imata eh, večji domet kot eh, bolj kritični televizijski programi. Potrebno je torej zagotoviti spoštovanje pravil v predvolilnem ob obdobju. Še naprej želimo razpravljati o izvajanju teh pravil. Gospod predsedojoči, ob koncu želim izpostaviti, da je Evropska unija pripravljena še naprej prizadevati pripravljena še naprej podpirati prizadevanja v Gruziji. Pripravljeni smo poslati misijo za opazovanje volitev, hkrati pa smo tudi sopredsedujoči v ženevskih pogovorih. Konflikt v Abhaziji in pa Južni Osetiji ostaja visoko na našem dnevnem redu in storili bomo vse, kar lahko, da bi našli rešitev. To je bilo jasno zapisano tudi v zaključkih sveta iz 27. februarja 2012. Veselim se že mnen poslancev na to zelo pomembno temo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod. Najlepša hvala, gospod predsedujoči svetu. Sedaj pa govorci v imenu poslanskih skupin. Najprej gospod Lisek za tri minute. Bardzo, panie przewodniczący. Szanowny panie... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod minister, dame in gospodje. Leto in pol sem pripravljal parlamentarno poročilo o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo. Gruzijo sem kar nekajkrat obiskal. Imel sem na desetine pogovorov z predstavniki opozicije, z varuhom človekovih pravic, z mediji, z nevladnimi organizacijami, z vsemi, ki tesno sodelujejo z vlado in tudi z tistimi, ki so na strani opozicije. Sestal sem se z eh, parlamentarno opozicijo, pa tudi z neparlamentarno opozicijo. Torej naj vam predstavim svoje stališče. Preden to storim, pa bi vas rad spomnil na našo resolucijo, na dva odstavka naše resolucije, ki jo je podprlo 90 odstotkov poslancev. V točki M pravimo, da bi morali biti zadovoljni z demokratičnim napredkom v Gruziji, še prav posebej, ko gre za ukrepitev demokratičnih inštitucij, kot recimo inštitucije varoha človekovih pravic, ko gre za pravosodne reforme in gospodarske reforme. Čestitati bi morali Gruziji za nižjo raven kriminala. V drugi točki pa smo pozvali vlado Gruzije, da vzpostavi konstruktiven dialog z opozicijo, in da podpre demokratizacijo v državi, še prav posebej svobodo govora. Gospod Lisek, oprostite, nekoliko počasneje govorite, prosim. Zelo hitro govorite. No, bom poskusil. Danes mislim, da bi vsi podprli isto resolucijo, Gruzijo hvalimo ne le mi kot politiki, ampak jo hvalijo tudi nevladne organizacije. In sicer zaradi demokratizacije in boja proti korupciji na zadnjih volitvah, lokalnih volitvah, je bila ocena opazovalcev zelo pozitivna. Tudi opazovalci komisije so ugotovili, da so bili upoštevani mednarodni standardi. Torej, naj se vrnem sedaj na to razpravo. Kaj se je pravzaprav zgodilo, da moramo danes ponovno govoriti o Gruziji? Mislim, da se je zgodila ena pomembna zadeva, ki jo je minister ravno kar izpostavil. Imamo novega voditelja opozicije. In sicer nekoga, ki ima na voljo milijarde dolarjev Njegov proračun je veliko večji od nacionalnega proračuna Gruzije in teh sredstev ne uporablja v dobre namene. Lahko govorim o svojih izkušnjah preteklih mesecev, ampak mislim, da imamo takšne izkušnje pravzaprav prav vsi. V preteklih mesecih smo iz Gruzije prijemali informacije, ki so predsednika Sarkašvilja opisovale kot eh, nekakšno pošast, Šlo je za obtožbe, da naj bi vladojoča stranka kršila vse zakone. In odločil sem se, da bom zadevo raziskal. Zdelo se je, da je predstavnik opozicije najel uh, britanske, nemške, britanska, nemška in francoska podjetja, ki so delala zanj oligarhija v politiki nikoli ni dobra in to je moje sporočilo opoziciji v Gruziji. Hvala lepa, v imenu socialistov in demokratov ima besedo gospod Rovček za minuto in pol. Hvala lepa. Kot je dejal minister Maurojanis, je predsednik Van Rompuy eh, v Gruziji. Pretekli teden je bil v Gruziji komisar File. To kaže, kako velik pomen pripisujemo Gruziji in tej regiji. Naša želja je tudi želja socialistov in demokratov, da bi bila Gruzija uspešna in sicer pri izvajanju političnih, pa tudi gospodarskih reform, ter da bi bila uspešna pri ohranitvi ozemeljske celovitosti. Želimo pa si tudi, da bi bila Gruzija uspešna v pogajanjih eh, o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo. Upam, da bomo dosegli hiter napredek eh, na področju opustitve vizumskega režima. Torej, vse to je zelo pozitivno in veseli smo tudi reform, ki so bile izvedene v preteklih mesecih in letih v Gruziji vendar pa bodo oktobra potekale parlamentarne volitve in leta 2013 predsedniške volitve. In čutimo lahko politično napetost v Gruziji, ki se le še zaostruje. Kar potrebujejo naši gruzijski prijatelji v tem trenutku je, da se situacija nekoliko umiri. Gruzija potrebuje pravične in svobodne volitve potrebuje pravičen in svoboden predvolilni boj, tako da bodo vključene vse politične stranke, tudi opozicijske stranke. Imeti morajo svoboden dostop do medijev. Te volitve bodo ključnega pomena. Tako za Gruzijo, kakor tudi za napredek v pogajanjih o pridružitvenem sporazumu in pa o opustitvi vizumskega režima. Torej, v imenu socialistov in demokratov želim našim prijateljem v Gruziji veliko uspeha pri izvajanju teh sprememb. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine Alde. Gospa Nikolaj za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. V imenu skupine Alde želim povedati, da se zauzemamo za demokratično in bogato Gruzijo, ki bo spoštovala evropske norme. Današnja razprava se ne nanaša na boj med desnico in levico. Tisti, ki je na oblasti, mora misliti tudi na opozicijo. Predsednik Srkašvili si že dela skrbi, kaj ti prvič se srečuje z združeno opozicijo. Torej, obstajajo različne trditve, različne obtožbe, ne vem več, kaj je res in kaj ne. Ampak predvolilni boj ne pomeni boj satelitskih anten, ampak predvolilni boj v množičnih medijih. Veseli me, da je veliko medijev, ki bodo lahko predstavili realno sliko. Monopolizacija je namreč zelo nevarna in lahko močno ogrozi demokracijo. Opozicija Opozicija ima zelo močno vodstvo, vendar to samo po sebi še ne pomeni, da bo s tem okrepljena demokracija, pa tudi ne načelo pravne države. Potrebno si je ogledati tudi ideje in programe oseb, ki se potegujejo za mesta v Gruziji ne gre zgolj za osebne interese in prepire. Komisar Füle je dejal, da bi se lahko ozračje v Gruziji nevarno zaostrilo. Volitve v Gruziji morajo potekati po evropskih standardih, le na ta način bo omogoča v prihodnosti svobodna Gruzija. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu zelenih, gospa Lunaček, za dve minuti. Much, hvala lepa, gospod predsedojoči, dame in gospodje. Mislim, da današnja razprava kaže, zakaj razpravo sploh potrebujemo. V preteklih dneh nas je obiskalo veliko predstavnikov gruzijske družbe, vlade, opozicije, nove združene opozicije in tako naprej. In slišali smo veliko različnih stvari. In ne moremo eh, se postaviti zgolj na eno stran. Zaskrbljeni smo, in tudi sama sem zaradi tega zaskrbljena. da prihaja do nepreglednosti in pa do vojne v medijih in to ogroža in eh, bo ogrožalo tudi v prihodnosti Gruzijo kot državo, pa tudi njen položaj v Evropi. Naj preberem le izjavo Demokratičnega inštituta, ki pravi, da je zaskrbljen zaradi politične polarizacije v državi. Torej, mislim, da moramo zelo jasno povedati, da vojna besed eh, ne pomaga prav veliko. Potrebna je preglednost in zadostno financiranje tako za eh, vlado, kakor tudi za opozicijo. Tudi meni niso všeč oligarhi v politiki. Ampak eh, koliko imaš denarja, ne more biti kriterij za to, ali boš izvoljen ali ne. Gre za politično voljo eh, za izboljšanje demokracije in načela pravne države v državi predlagan je bil tudi predlog spremembe in sicer, da morajo biti v vseh medijih zastopane vse strani pred volitvami. Potem eh, pa je tukaj še vprašanje prenatrpanih zaporov v državi. Ja, kriminal se je okrepil, ampak eh, pred kratkim sta bila uh, dva politična aktivista obsojena na 35 oziroma 45 dni v zaporu. Uh, in uh, sicer uh, iz neutemeljenih razlogov. Torej, potrebno je pozvati opozicijo, pa tudi vlado, da se pomirita in da poskrbita za demokratične volitve v svobodni državi. Najlepša hvala, gospa Lunaček. Gospod Lizek, eh, bi želeli uporabiti modri karton? Okay. Ah, okay. E, ja z panią poseł nicolai byłem w gruzji wiem że ma ja z gospo nicolai sva obiskala gruzijo ne morete postavljati vprašanj lahko samo se odzovete na to kar je predgovornik govoril se opravičujem hvala sedaj pa v imenu politične skupine ekr uh, e, ima eno minuto na voljo gospod poreba gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje. Dolgo časa se že sprašujem, zakaj moramo danes razpravljati o tej temi v parlamentu. Pred nedavnim je gospod Lisek eh, pripravil poročilo, kjer smo pohvalili eh, posledice uvajanja demokratizacije v Gruziji. Ampak kaj se je od takrat spremenilo? Nič. Gruzijske oblasti še naprej uporabljajo demokratične standarde pri reformah, nov zakon o medijih so sprejeli, sprejeli so tudi volilni zakon in mislim, da so še vedno odprti za boj proti korupciji. Zato se sprašujem, zakaj danes razpravljamo o tej temi. Mislim, da bi namesto tega morali pomagati gruzijskim oblastem v njihovih naporih ko gre za približevanje Gruzije Evropski uniji. Takšno Gruzijo namreč potrebujemo za nas. V Evropski uniji je pomembno, da se vprašamo, kaj počne opozicija v Gruziji. Ali je res v njihovem interesu, da imajo eh, suvereno državo ali državo, ki bo podrejena Rusiji. Hvala, sedaj prehajamo na druge govornike. Gospod Brok, dve minuti imate. Mislim, da je nujno, da vsem tem državam v okviru vzhodne politike sosedstva pomagamo, da se bodo resnično eh, začele zauzemati za pravno državo. V naši sosedski politiki lahko zagotovimo celo vrsto eh, pomoči skupaj za OVSE in za svetom Evrope. Zato nas je korusijska uh, vlada povabila, da čim več opazovalcev pošljemo na volite. Mislim, da je razvoj tukaj dobro. Če je nek huligan 45 eh, dni v zaporu ali če je nek eh, aktivist za človekove pravice v zaporu 30 let, to je seveda razlika. Ampak vseeno, uh, treba je stvari gledati s nekim normalnimi očmi. Če so 29. junija sprejeli zakon tako imen carry all, torej vseobsegajoči zakon, potem se mi zdi, da lahko to pozdravimo. Če pa vidim, da ena politična stranka deli televizorje kot del svoje predvoljene kampanje, če gre za netransparentno porabo zasebnega denarja, če gre za zaslužek šestih milijard evrov v Rusiji, te politične stranke se moramo vprašati, ali ni treba obeh strani malce proučiti. Če vidim, da kupujejo glasove, če vidim, da ima opozicija dvajsetkrat več denarja na voljo, kakor vladna stranka, potem je treba vse skupaj malce bolj preveriti in v te preverbe vključiti tudi opozicijo, da ugotovimo, kaj se resnično dogaja. Mislim, da 80 konsultantskih družb, eh, tako kot to delajo v ameriških volitvah, res ne potrebujemo pri tem. Hvala. Hvala, gospod Brok. Sedaj pa dajem besedo gospodu vigeninu minuto in pol imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, mislim, da takšne razprave ne pomenijo nezaupanje v neko državo. Te razprave so nujne. Nihče ne more zanikati dejstva, da Gruzija napreduje na mnogih področjih in to je spodbudno. Parlamentarci v Gruziji imajo zelo uh, pozitivno in konstruktivno vlogo v m, mm, skupščini oziroma parlamentu Euronest, ki sem mu predsedoval. Ampak eh, veliko krat so pravi preizkus demokratizacije in demokracije v državi volitve, kažejo zrelost političnega sistema in resnično sliko demokracije. Mislim, da ne smemo niti pretiravati, niti podcenjevati uh, dogodkov v Gruziji. Mislim, da politika se razvija in obe strani sedaj uporabljata vse orožje. Po eni strani stranke, ki so na oblasti, uporabljajo administrativne in pravne inštrumente, ki so jim na voljo, po drugi strani pa gre pri opoziciji za uporabo finančnih sredstev. Če prisluhnete razlagam obeh strani o situaciji v Gruziji, bi človek mislil, da gre za dve različni državi. In to je že znak, da gre za problem. To je situacija, ki se mora nehati in politični proces mora postati ponovno normalen. Svet in komisijo prosim, da uporabite vso v svoj vpliv v Gruziji z, v stikih z gruzijskimi oblastmi. Če hočemo imeti poštene in, in eh, svobodne volitve, potem je treba že danes začeti ukrepati. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Vigenin. Naslednji govornik je kolega Adam Bilan. Eno minuto imate na voljo. Dziękuję bardzo, pani. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Če si ogledam politiko Kremlja do Gruzije, potem moram povdariti, da moramo naše zaveze do Gruzije, da jim bomo pomagali pri eh, prenovi, pri eh, mirovnem razvoju in demokratizaciji. To je še zlasti pomembno, ko gre za novo eh, volilno zakonodajo in novo ustavo. Pomembno je zagotoviti, da se Rusija ne bo preveč umešavala v stvari v notranje zadeve, kot recimo financiranje opozicije. Uh, politika Gruzije vemo, da je usmerjena proti Evropi. Pred nekaj meseci smo sprejeli resolucijo, ki eh, poziva uh, Gruzijo tudi k vključitvi v različne trgovinske dogovore. Mislim, da bi tudi pridružitvene pogovore morali čimprej začeti. Tudi o novi vizumski politiki v zvezi z državami v vzhodnem sosedstvu se moramo vprašati, ali je pravilna. Rusiji so o, zauzeli nekatere dele ozemlja Gruzije in pritiskajo na Gruzijo. Eh, septembra bodo volitve in mi se moramo za diplomatskimi sredstvi vključiti v ta pripravljalni proces in zagotoviti, da se bodo Rusi umaknili iz zasedenih ozemelj. Hvala. Sedaj pa za dve minuti gospod Lansbergis. Mister predsedujoči. Imam nekaj skrbi v zvezi s situacijo v in okoli Gruzije. Tri dejavniki lahko destabilizirajo Gruzijo po volitvah. No, prvi dejavnik je intervencija ogromno denarja iz Rusije, ki pomeni uh, podkupovanje revvežev in eh, pridobivanje zagovornikov proruskih eh, mnen v Gruziji. Gruzijski parlament mora preprečiti goljufivo predvoljivno kampanjo in mora na ta način onemogočiti eh, moskovsko oligarhistično propagando in zagotoviti svobodo voljivcem. Še zlasti je pa treba preprečiti uh, sedanje nacistične in uh, pronacistične napade, napade na manjšine in tako naprej. Tega vlada ne počenja dovolj. Vsekakor je treba narediti nekaj, da ne bodo tudi uh, ogovarjali evropskih liberalcev. Drugi dejavnik je pre velika moč vojaških sil o, na gruzijski meji, zlasti v predvoljivnem času. To je lahko načrtovanje spopadov na cesti. In zadnja, največja nevarnost je nastajajoča socialna kriza, ki bo poskušala ljudi um, izkoristiti um, za novo vojno na Kaukazu, češ da obstaja zunani sovražnik. Hvala. Najlepša hvala, gospod Landsbergis. Sedaj pa gospod Howitt. Za eno minuto. Predsedujoči ustrahovanje v predvolilnem eh, obdobju je vsekakor nekaj, kar je treba obsoditi. Gre za omejen eh, dostop do medijev tistim, ki želijo sodelovati v eh, predvolilni kampanji, gre za manipuliranje s TV kanali in drugimi mediji. In to je zaskrbljujoče. Zlasti pa napadi na udeležence parade ponosa 1. maja letos. Vendar kljub temu je cela vrsta eh, strank in organizacij civilne družbe, ki zaslužijo našo podporo, ker se zauzemajo za eh, poštene eh, volitve. Kolegi so povdarili, da so to vprašanja, ki jih je treba postaviti na ehm, dnevni red pogovorov, ko obiskujemo državo. Treba je seveda odpreti razpravo o okupiranih obmejnih ozemljih, treba pa je tudi povedati, da nas skrbi, da je vodja naše delegacije bil razglašen kot nezaželjeno osebo. Treba je tudi pozvati Gruzijo, da naj ukine Eh, delo otrok. 1500 otrok je v zadnjih eh, tednih eh, protestiralo proti temu. Pomaga, tisti, ki pomagajo stranki predsednika Sakašvilja, morajo se zauzemati za delujočo demokracijo. In mislim, da tega ne bomo naredili, če bomo samo eno stranko vzeli pod lupo, ko gre za predvoljeno kampanjo, drugih pa ne bomo, čeprav to zaslužijo. Hvala. Gospoda Kirilova ne vidim v dvorani, kar pomeni, da prehajamo na postopek Catch the Eye. Gospod Danžon je prvi, ki se je javil k besedi. Gospod predsedujoči, pravzaprav sem zelo presenečen, da vidim Gruzijo danes na dnevnem redu dobro imamo obiske eminentnih osebnosti, vemo tudi za volitve v oktobru in vemo, zakaj pravzaprav v resnici govorimo o Gruziji. O Gruziji govorimo danes zaradi tega, ker se je oligarh odločil, da bo kandidiral na volitvah. To je sicer njegova pravica. Je pa preplavljen z dolari in z evri, eh, z podporo eh, lobistov, ki so očitno zelo močni tudi v Bruslu in so bili zelo uspešni da lahko danes tukaj govorimo o čisto drugem uh, kontekstu in ne govorimo o okupaciji strani Rusije, ne govorimo o napadu ruskih militaristov oktobra tekom volitev in tako naprej. Spomnili ste nas na nekaj rezolucij, eh, govorili ste o civilni družbi, o močni in kredibilni opoziciji, vendar mislim, da tisti milijoni dolarjev, ki jih ima oblasti oligar, niso pomembni in da ni zaradi tega neka opozicija najmočnejša. Gospodu Sakašvilju pravzaprav ne dajemo bjanko čeka, temveč dajemo bjanko ček oligarhiji, ki je podprta z denarjem. Hvala, sedaj pa gospa Ojoland. Predsedujoči. Volitve so čas poln izzivov vsaki demokratični državi, zato se strinjam z nekaterimi predgovorniki, ki so nekoliko začudeni, zakaj sploh danes razpravljamo o tej temi ampak vseeno svobodne in poštene volitve ne pomenijo samo spoštovanje duha in določb volilnega postopka ter rezultatov, temveč gre tudi za eh, nepotrebno tekmovanje in izogibanje sovražnemu govoru. Upati je, da se bodo vsi v Gruziji vzdržali tega, da bi politika prišla na ceste, kar bi lahko povzročilo eh, spopade. Vendar ruska vojska ima sedaj v regiji vojaške vaje in to v času predvolilnega boja. Gruzija je mlada demokracija, ki jo moramo podpirati v njenih težnjah, da se bo še bolj vključila v evropske in čezatlantske institucije. Parlamentu moramo pomagati pri izvajanju reform, s tem, da bomo zagotovili Gruziji njihove perspektive bomo zagotovili tudi utrjevanje demokracije ter tudi eh, stabilnega in zanesljivega partnerja Evropske unije. Hvala. Gospod Tenok je naslednji. Predsednik Sakašvili je preživel eh, veliko m, mm, udarcev. Kljub eh, naporom Rusije je dvakrat eh, podaljšal svoj mandat. Preko pridružitvenega sporazuma se je spustil že v začetek eh, pogajanj za vstop v Evropsko unijo. Boji se proti korupciji in nadaljevati mora z nadaljnimi reformami. Upam pa, da bodo enaki pogoji za vse med eh, Petino Ivanešvili iz zelene stranke Gruzije in njenimi nasprotniki, eh, torej da bodo vsi imeli enake možnosti za sodelovanje na volitvah. Demokracija je trdo prigaran privilegij in je nekaj, kar je treba v okviru našega partnerstva še naprej podpirati. O, misija opazovalcev Evropske unije mora zagotoviti, da bodo v tej državi resnično volitve poštene in svobodne. Hvala, gospod Tenok, sedaj pa gospod Kellem. Hvala, predsedejoči. Volitve v oktobru bodo tudi preizkus za na demokratični napredek v Gruziji. Na nek način bo to tudi preizkus naših politik, ko gre za Gruzijo. Gruzija se resnično približuje Evropski uniji, vendar bi kljub temu bilo naivno pričakovati, da ne bo zunanjega vpliva, ki bo poskusil obrniti Gruzijo ponovno stran od Evrope. Nastanek populističnih in nacionalističnih sil je seveda nekaj, kar nas lahko skrbi. Gospod Ivanošvili, vodja teh sil, je slučajno največji posameznik, ki je delničar v Gazpromu in v Luk Oilu. Mislim, da temu ni treba ničesar dodati, če hočemo vedeti, na kateri strani je. Kaj lahko Evropska unija naredi? Lahko ustrajamo na sporazumu z Moskvo, ustrajamo lahko, da naši opazovalci smejo opazovati tudi dogodke na okupiranem ozemlju. To bi bila gesta, ki bi pokazala našo verodostojnost v tej regiji. Hvala. Hvala, gospod Kelam. Zadnji govornik je gospod Obermajer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gruzija je zelo pomemben strateški partner za nas na Kaukazu, pa tudi v verskem in kulturnem pomenu je pomembna. Predsednik Sakašvili torej ob maja je 80 tisoč ljudi demonstriralo proti njemu in eh, vsekakor eh, je treba mu dati vedeti, da tajne volitve niso več rešitev. Sakašvili je določil za eh, predsednika vlade človeka, ki seveda ima nekaj simpatij z Kremljem. Paziti moramo na to, da te mlade demokracije, ki želijo se vključiti v Evropsko unijo, v okviru naše sosedske politike spoštujejo vsa pravila igre. Oligarhi v našem sistemu vrednot nimajo kaj početi in temu je treba, to jim je treba tudi jasno povedati. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu podpredsednice komisije in visoke predstavnice. Dajem besedo gospodu Mavrojanisu. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Želel bi se zahvaliti vsem poslankam in poslancem, ki so sodelovali v razpravi o tej zelo pomembni zadevi. Nasplošno naj na začetku ugotovim tole. Evropska unija se ne strinja z instrumentalizacijo demokratičnega procesa za doseganje drugačnih ciljev ali za pačenje ljudske volje kjerkoli in na kakršenkoli način. Evropska unija verjame v svobodne in poštene volitve, in v to, da je pošteno tekmovanje in eh, sodelovanje v prihodnih eh, volitvah nekaj, kar je bistvenega pomena, če hočemo priti do legitimnih volilnih rezultatov. Evropska unija povdarja, da <clears throat> je politično delovanje eh, organov pregona ali nedovoljenih političnih strank nekaj, kar ni v skladu z našimi demokratičnimi vrednotami. Zato Evropska unija spremlja in bo še v prihodnosti spremljala situacijo v Gruziji, vse do volitev pa tudi potem. Visoka predstavnica gospa Ashton se je prejšnji teden srečala z predsednikom Sakašviljem. Njene službe so se srečale z predstavniki eh, gruzijskih koalicijskih strank. Obe strani sta se zazeli za večje sodelovanje Evropske unije za zagotavljanje večje transparentnosti. Služba za zunanje delovanje Evropske unije že veliko počenja in dela, ko gre za, v, z, v okviru organizacije OVSE, ko gre za spremljanje delovanja medijem, o čemer ste mnogi govorili v tej vaši razpravi. Vendar služba za zunanje delovanje Evropske unije tudi ugotavlja, kako lahko zagotovi dodatno podporo za čim večjo transparentnost tega postopka. To pomeni, da bomo spremljali ne samo priprave na volitve, temveč eh, organizirali lastne usporedne volitve. Posebno skupino smo določili za to, ki bo pre, v, eh, predsedovala delegacija na terenu. Torej spremljamo in pomagamo. Nasplošno pa je naše stališče do Gruzije zelo jasno. Pozdravljamo uh, moč trdne odnose med EU in Gruzijo ko gre za agendo vzhodnega partnerstva in za pogajanja o pridružitvenem sporazumu, smo dosegli napredek in veseli smo, da se daj eh, napreduje tudi koraki v smeri demokratizacije. Obstajajo seveda tudi strateški interesi. Evropska unija priznava eh, vse večjo vlogo Gruzije kot eh, tranzitne države za energente in jo želi vključiti v razvoj južnega energetskega koridorja. Gruzija pa lahko tudi v veliki meri podpira eh, miroljubne težnje v, v regiji. Od revolucije so se stvari pozitivno spremenile, vendar zagon je treba ohraniti. Treba je učvrstiti demokracijo, zlasti pa je treba reforme še naprej izvajati in krepiti na področju eh, pravosodnih sistemov, javne uprave in socialnih služb. Predvsem pa je treba delati v smeru regionalne varnosti in demokratičnega razvoja, kajti le na ta način lahko zagotovimo, da bodo vsi imeli koristi od teh naporov. Najlepša hvala. Hvala. Gospe in gospodje, s tem smo končali razpravo o tej točki. Prehajamo na naslednjo točko in sicer izjava podpredsednice in komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z razmerami v Siriji. Gospod Mavrojanis bo spremljal.